Kolegi, bomo nadaljevali s točko 13. Pozdravljam gospod Romano Vlahotin, potujočo veleposlanico za povezovanje pri Evropski službi za zunanje delovanje. Dobro dan in dobrodošli. Gospa Vlahotin je bila že večkrat gostjo našem odboru. zlasti prej, ko je bila naša predstavnica v Tirani, no sedaj pa počne nekaj posebno drugega. Povabili smo vas sem tudi zato, ker smo se odzvali na pobudo kolega Bitikoferja, ki je rekel, da bi morali strategijo povezovanja vključiti v, našo, v naš dnevni red. In to je pomembna tema, za našo zunanjo politiko. Zgubili smo že 15 minut, tako da vam kar takoj dam besedo. Morda nam lahko, o, nam lahko date svoj vodni nagovor za 10 minut, potem pa bomo imeli zmenjavo mnen. Izvolite. Hvala lepa. Zelo me veseli, da sem tu. Povezovanje je zelo celovita tema. Zato sem si predstavljala, predstavljala da bi uvod razdelila v dva dela. Prvič, najprej bi spregovorili na splošno povezovanje, kaj pomeni za evropsko znanje politiko, obrambo in gospodarstva. Na to pa bi šla v več podrobnosti glede strategije povezovanja EU-Azija in kaj smo doslej storili. Vedno me najprej vprašajo, kaj to je povezovanje, kaj to pomeni, kaj ti to je beseda, ki marsikaj pomeni marsikomu. In zato vsaki z nas skušam to čim bolje razložiti. Gre za strateški, celovit vložek v infrastrukture in tu imam v mislih fizično in regulatorno infrastrukturno infrastrukturo. In EU je pravzaprav najboljši rezultat takšnega celovitega in povezanega, take celovite in povezane naložbe, kajti mi smo to, kar se povezuje v naše povezovanje. Kot orodje zunanje politike je zelo pomembno, kajti povezovanje ni nekaj, kar ima neutralno vrednost. Ne, to vključuje vrednote, standarde, tu imamo v mislih enako spolo, varovanje okolja in evropsko vizijo globalnega upravljanja. Naj predstavim tri ključne elemente in posledice povezovanja za našo zunanjo politiko. Prva je politične narave. Ko si ogledate številke, naredili smo veliko raziskav je Evropska unija na vrhu večine globalnih lestvic. Imamo drug največji BDP globalno, imamo največjo trgovinsko izmenjavo, imamo največ tujih neposrednih naložb, imamo na, največje številke v Mrsi, čem dajemo največjo razvojno pomoč na svetu. Je pa nekaj zelo zanimivega. V zadnjem proračunskem ciklusu so Evropska unija in države članice dale okoli 440 eh, nepovratnih sredstev v primerjavi z 450 milijardami evrov posojil svilne poti v istem obdobju. No, ampak percepcija je pa drugačna. Številke ne odražajo politične moči na globalnem eh, odru. Govorim, da mora Evropa eh, nehati zgolj plačevati, temveč mora postati akter. Torej, moramo poskrbeti za vse, to ravnovesje med percepcijo in dejstvi. Pomembno je zunanje povezovanje. To tudi vpliva na naše notranje kohezijo, na našo gospodarsko rast. O tem bomo spregovorili nekoliko kasneje. Drugi element, ki je zelo pomemben, je varnost, zlasti gospodarska varnost in strateška soverenost Evropske unije. To je zelo povezano z našim delovanjem glede povezovanja. Naj omenim recimo dvojno rabo pristanišč, potem dostop do surovin, vprašanje prehranskih eh, oziroma vrednostnih verik. No, recimo situacija z koronavirusom in eh, disrupcijo dobave eh, jasno kaže na to, da če se situacija ne bo izboljšala, se bomo lahko soočili z pomankanjem zdravil, tudi antibiotiko, kajti. 70 odstotkov generikov se proizvede v Indiji, oni pa so odvisni od surovin, ki pridejo iz Kitajske. In tretji element, ki je zelo pomemben za nas, pa tudi na zunanji ravni, je finančno blagostanje. Raziskava Svetovne banke je pokazala, da en, vsak odstotek BDP, ki se investira v infrastrukturo, pomeni dvodstotno rast, v državah v razvoju pa sedemodstotno rast. V EU to pomeni tudi do, večji dostop do trgov in pomeni 1,5 odstotno rast v EU, z razliko 4 odstotkov v državah v razvoju. Torej, to pomeni, da to so velike priložnosti. Denar je trenutno precej poceni, veliko denarja je na voljo in. 15 bilijonov e-, evrov je na voljo na evropskih trgih. Potrebe pa so po drugi strani ogromne. Samo v Aziji bo do leta 2030 e, potrebno e, veliko bilijonov denarja za investicije in javne investicije ne bodo dovolj, zato moramo spodbujati uh, Eh, zasebne investicije in moramo vključiti zasebne vlagatelje, da sodelujejo pri povezovanju. Torej, povezovanje je geopolitično vodje našega stoletja in Evropska unija se je odzvala na ta izziv. Oktobra 2018 je Evropski svet sprejel strategijo povezovanja Evrope in Azije in leta 2019 smo začeli izvajati to strategijo. Najprej smo se mi zorganizirali v ESZD, smo spostavili um, funkcijo potujoče veleposlanice, imamo delovno skupino in se uh, Eh, zelo dobro koordiniramo tudi z državami članicami. Sama strategija določa ključne elemente za evropski pristop. Ima štiri stebre. Transport, energija, eh, digitalna in človeška povezljivost. Želimo graditi fizične infrastrukture, želimo zagotoviti finančno podporo in tretjič, želimo spodbujati partnerstva s podobnimi državami v regiji. Imamo eh, dve, dva ključna načela, eh, trajnost, finančna okoljska eh, trajnost in enaka pravila za vse. Pogovarjali smo se tudi s številnimi drž potencijalnimi državami prejemnicami in z gospodarsko skupnostjo, ker pač želimo imeti znanje, preden sprejemamo odločitve. Podpisali smo tudi sporozum o partnerstvu z Japonsko in septembra lani smo organizirali zelo uspešen forum, ki je na družbenih omrežjih povezal 11 milijonov ljudi, kar je predvsej izjemno za nek dogodek, ki ga organizira EU. tudi izvajanje nam je omogočilo, da vidimo, kje obstajajo pomankljivosti, ki jih moramo odpraviti. Videli smo, kje so naši potencijali in katere odločitve treba sprejeti na ravni EU, zato da bomo res imeli vodilno logo pri povezovanju onkraj naših meja. Potem, kar zadeva pomankljivosti, eden ključnih problemov je eh, izjemna razdrobljenost. Delamo veliko, vendar je to vse zelo razdrobljeno po institucijah, država članicah. Vse te institucije imajo veliko eh, imen, kratic in potem težko nekako damo EU eh, oznako vsemu temu. Ne gre za to, da imamo težave s komunikacijo, temveč gre za sistemsko težavo, ker izhaja iz tega, da imamo različne usporedne elemente, s katerimi pač ukrepamo. In to želimo izboljšati uh, s pomočjo dela na prepoznavnosti. Evropska unija potrebuje sistemski pristop. Evropska unija in države članice in države članice imajo globalni domet le, če skupaj sodelujemo. Če uh, sodelujemo ločeno, tega ne bomo dosegli. Potem še ena pomankljivost je, da nimamo eh, no, ustreznih instrumentov. Nov predlog za večletni finančni okvir ima uh, sredstva namenjena za Evropski trajnostni sklad plus in to je možnost za to, da imamo celovit pristop. Poleg tega nimamo ene esencialne finančne platforme, kjer bi se lahko srečevali in izmenjevali projekti in vlagatelji in eh, pač prvi korak je že bil storjen in upam, mislim, da če imeli takšno institucijo, bi s tem imeli veliko več koherence glede kardinala pri povezovanju. In prav tako moramo imeti jasno izraženo politično voljo, da naj bo EU veliko bolj geopolitična, ko gre za to, da ponujamo redostojne alternative na način, kako, kako mi razumemo trajnost in enak okvir za vse. To nam, to, to, to nam bi se omogočilo, omogočilo, da sodelujemo z večnimi partnerji in da napredujemo. Evropska ponudba se pričakuje, je potrebna, da mora biti koherentna, celovita, osredotočena in uporabnikom prijazna. To je zelo pomembna priložnost in res se moramo zgrabiti. Thank you, Ambassador Vlahutin, for this update. Hvala lepa. Tako, sedaj pa kolegice in kolegi, ki želijo še sodelovati v izmenjavi mnen. Omenili ste zmožnost EU, da stvarjamo kratice, ki jih potem nihče ne razume. Sam se že dolgo zauzemam, zato da bi vsaj eno leto prepovedali ustvarjanje novih kretic, kaj ti imamo res smešne primere. In Digi se mi zdi najboljši. Sploh ne vem, kako se to izgori, ali je to ND, AHA, kakorkoli že. Nihče iz te dvorane ne ve, nihče ki ni v službi za zonanje delovanje, ne ve, kaj bi to naj pomenilo. Kakorkoli že, najprej verjetno dobi besedo kolega, ki je spregovoril o tem, o razširjenem procesu, gospod Butikofer. Hvala lepa. Hvala lepa tudi potoči veleposlanici Vlahutin za to predstavitev. Zelo sem vesel, da govorimo o tej temi v našem odboru, kajti resnično mislim, da je za naše lastne geopolitične ambicije, ki se jih delimo s komisijo, vsaj tako domnevam, da je torej strategija povezovanja eden od pomembnih elementov, spoh če to pravilno uporabimo. Prav tako bi nas naj to pogumilo, da napredujemo z dnevnim redom, ko vidimo, da se drugje to spremlja s precejšnjim interesom. ZDA zelo zanima vzdrževanje moči z nami. pri iskanju možnih mehanizmov sodelovanja med našo strategijo za povezovanje in njihovim sistemom za povezovanje, kot je veleposlanica Vlahutin že povedala. Japonska je podpisala sporazum z nami, kolikor vem, je tudi Južna Koreja zelo pripravljena slediti temu primeru, prav tako pa sem videl predvsej interesa tudi v državah ASEAN. Tako da to kaže pričakovanje v našem sosedstvu in mislim, da moramo resnično izpolniti obljube, ko smo to strategijo v opazovanju zapisali na papir. Pred nekaj časa sem imel pogovor z indonezijskim finančnim ministrom, ministrico, in vprašali so jo, kaj mislijo o svetovni poti Kitajske. Odgovorila je, dajte mi alternativo, pa vam bom povedala. In mislim, da je to zelo dober odgovor. Veliko nam pove. Če lahko resnično dobro razvijamo to strategijo za povezovanje, če bomo resnično dobro razvili to strategijo za povezovanje, potem mislim, da bomo dobili velikansko priložnost za sodelovanje na različnih področjih z našimi partnerji, ne samo Medev in vzhodno Azijo, ampak tudi v Afriki, naprimer, kot je v sporazumu z Japonsko. Domnevam, da obstaja nekaj vprašanj glede prednostnih nalog, tega se moramo lotiti, če želimo, da bo ta strategija resnično uspešna. Eno od teh vprašanj je tudi, da končno temu namenimo nekaj sredstev in kontekstu večletnega finančnega okvira. Je to ravno tisto področje, kjer bomo ali resnično uspeli razviti to strategijo, ali pa, bomo, ali pa nam bo spodletelo. Ne gre samo za proračunske vrstice, gre tudi za to, da ustvarjamo ustrezne instrumente. Da imamo instrument sklada za jamstvo, za garancije. To uporabljamo ponekod, ampak zaenkrat se to ni uporabljalo v Aziji. Zelo dobro bi bilo, če bi lahko to razširili tudi na azijske države. Prav tako domnevam, da bi morali spodbuditi investicije v javno infrastrukturo, spodbuditi banke, kot so EIB in druge, da postanejo dejavni akter. In na koncu sem popolnoma prepričan, da ne glede na dobro opravljeno delo, ki ga upravlja ekipa na tem področju, potrebujemo veliko bolj otipljivo pomoč z najvišjih plasti evropskih institucij. Ali bo to prevzela sama predsednica ali pa kdo drug, da bo prevzela nadzor. Kajti to je tako obsežna agenda, tako obširna agenda in veliko je potem tudi skrite opozicije tudi znotraj naših institucij, še pa posebej na katerih naših gedejih proti temu geopolitičnemu programu, da resnično moramo usklejevati naš pristop od zgore, da nam bo uspelo. Sicer bi bilo škoda. in potem bi tudi obljuba geopolitičnega pozicioniranja bila protislovna, če nam s tem ne bi uspelo. In iskreno rečeno, potem, ko smo videli toliko interesa na dogodku lani septembra, lahko, če ne bomo sedaj storili tega, kar je potrebno, to tudi izgine. Če smo samo pripravili besede, dokumente, tega pa potem ne izvemo je, ja, oprostimo, oprostite, ne izvedemo v resničnosti, potem lahko to izvodeni. Mislim, da moramo delati na tem, da se to ne zgodi. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Beautycofer. Ana Fotiga. Uh, Hvala lepa za to predstavitev. Hvala lepa tudi gospodu Butikoferju za njegovo pobudo. Gotovo je zelo veliko vidikov povezovanja, ki verjetno zahtevajo prav posebno pozornost, ne glede na naše obstoječe politike. V bistvu sem nedavno preverila, pred nekaj leti, ne tako dolgo, nazaj, ko sem hotela potovati z Tarom iz Tarom. Helsinko Sofijo, mi je to vzelo vas dan, brez zamud. Tako da je to bilo res neverjetno. To je samo eden od primerov. Res je, potrebno si ogledati ceste, ki nas povezujemo z drugimi deli celine in z drugimi celinami. Prav tako naj omenim sama dva vidika. Najprej povezava z Japonsko. Tu želim izpostaviti potrebo potem, da zagotovimo tudi svobodno navigacijo. In potem drugi vidik, resnično želimo kmalo sprejeti afriško strategijo. Kolegi bi naj to sprejeli na začetku marca. In potem se bomo osredotočali tudi na to, na različnih področjih. Ne smemo pozabiti, da je prometna infrastruktura v Afriki še vedno vsega izjemno zastarela. Povezovanje prestolnic obaljnih držav z Evropo je težavno. Sploh to ne bo šlo. Če ne bomo imeli tega, potem tudi ne bo integracije afriškega trga karkoli že mislimo o regionalizaciji ali o vzhodnoafriških afriških državah, še vseeno obstaja ta velikanska ovira, kar se tiče povezovanja, prometnih povezav. Hvala lepa. Thank you, Anna Fatiga. Hvala lepa. Še kakšna pripomba z vaše strani? Ne. Potem dobi besedo spet veleposlanica. Prosim. Hvala lepa, gospod Bütikofer. Mikrofon, prosim. Sorry, sorry. Uh, you have mentioned that... Gospod Butikofer, omenili ste ta citat, dajte mi alternativo. In to slišimo pogosto strani različnih akterjev v državah v razvoju. podobne razprave sem imela v Srednji Aziji, kajti ta strategija, kot jo imamo sedaj, zajema prostor med Evropo in Azijo, torej tudi Zahodni Balkan, Vzhodno partnerstvo, Srednjo Azijo in Azijo samo. Izjemno pomembno za nas je, da ustvarimo alternativno ponudbo, ki bo ne samo dobra finančna, ampak se bo osredotočala na smotrnost in bo lahko razumljiva. Tukaj se osredotočamo tudi na torej, celoten obseg sodelovanja in to je zelo pomembno tudi na regionalni ravni. Prav tako ste omenili nekatere druge partnerje in možnosti. Naj vam povem, da je Indija država, ki jo zelo zanima tesnejše sodelovanje glede povezovanja z nami. Indija je fascinantna priložnost in to je nekaj, kar bomo gotovo skušali storiti. ASEAN kot regija je še ena velikanska priložnost, še prav posebno za veliko naših podjetij, ki so že dejavna tam. Kaj pa je ključno pri pripravi tega na dosleden način. Regulativni okvir ni standardov, ki jih imamo, ki pride z naložbami in infrastrukturo, tako bi postali konkurenčni, tako bi naša podjetja postala konferenčna, oprostite, konkurenčna. Vsekakor je potrebno zagotoviti ustrezno raven standardov, za katere menimo, da to prinesejo k trajnostni trajnostnim elementom teh projektov. Tudi omrežje Blue.net je zelo pomembno, pa druga. Sodelujemo tudi z Japonsko pri implementaciji sporazuma. Kaj je novega v našem sodelovanju z Japonsko? Prepoznali smo pet regij, kjer želimo sodelovati. Zahodni Balkan, Vzhodno partnerstvo, Srednja Azija, Indo-Pacifiška regija in Afrika. Kaj želim spet izpostaviti? Izjemnega pomena za nas je, da pridobimo tudi zasebne naložbe. Tukaj potrebujemo zasebni kapital, zasebne operaterje in zelo veliko sodelujemo z evropskimi podjetji, ki popolnoma razumejo, zakaj gre. Imamo tudi zanimivo število z Japonske, prižno 69 odstotkov vseh nemških podjetij pride na Japonsko ne zaradi japonskega trga, ampak zato, da sodelujejo z japonskimi podjetji na tretjih trgih, da imajo torej skupne projekte v tretjih državah. To je torej dober model, ki mu moramo slediti tudi na drugih področjih. Hvala lepa. Okay. Thank you. Further comments? Hvala lepa. Še kakšna pripomba? Ne. Potem naj se vam zahvalim, gospa veleposlanica. Najlepša hvala, da ste prišli. Spremljali bomo še vprašanje pozvanja EU in dobro je, da smo sedaj že slišali z prve roke o vaših dejavnostih. Naša naslednja točka je načrtovana za 16:45, tako da predlagam, da imamo 10-minutni odmor. 15 do 5 pa bom potem seveda verjetno pozdravil tukaj španske kolegice in kolege za izmenjavo mnenja o Venezueli. Se vidimo 15 do 5. istorijo pokrito. Lopez Gil. Buenas tardes, everyone. Dobro dan vsem. Nadaljujemo z našim sestankom odbora AFET. Zadnja točka na našem dnevnem redu je izmenjava mnen z SZD o razmerah v Venezueli. Naj pozdravim gospo Veronik Lorenco, vodjo oddelka za Južno Ameriko v e SZD. Zakaj smo to dali na dnevni red? Leto po izvolitvi gospoda Guaidoja kot predsednika parlamenta in začasnega predsednika Venezuele je čas, da se gledamo, kakšne so trenutne razmere. Nedavni dogodki so pokazali, da se, se razmere še slabšajo. Naj še enkrat izpostavim v tem kontekstu, da Evropski parlament prepoznava in podpira Juana Guaidoja kot legitimnega predsednika parlamenta in legitimnega začasnega predsednika Bolivarske republike Venezuele v skladu s členom 233 ustave Venezuele. Ampak ne samo politične razmere se slabšajo, danes dopolne smo imeli gospoda Bizlja tukaj iz programa za hrano, ki nam je povedal tudi o humanitarnih razmerah v državi, ki so najbolj dramatičnih v sodobnem času. Gospa Lorenco, hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa, da nam boste povedali več o političnih in humanitarnih razmerah v Venezueli. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da ste dali priložnost e SZD, da vas obvesti o razmerah v državi. Zadnji sestanek smo imeli pred nekaj meseci, politična blokada pa se nadaljuje v državi. Politični prostor za pogajanja se je skrčil in ekonomske, socialne in humanitarne razmere so dramatične. Tudi regija se poglablja v krizo. Vseeno pa se zdi, da smo na pomembnem križišču. Najprej nekaj besed o vplivu na ljudi. Mislim, da številke poznate. 10 od 12 milijonov venezolancev potrebuje. Venezuelcev potrebuje humanitarno pomoč, okrog 90 odstotkov pod pragom revščine in po precej konzervativnih ocenah 6,8 milijonov ljudi podhranjenih to je več kot 20 odstotkov prebivalstva. Več kot 50 odstotkov otrok ne hodi v šole. Posledice, kot veste, 5000 ljudi zapusti državo vsak dan in mnogo tere pravi, da smo sedaj dosegli že 5 milijonov za migrante in begunce. Prave številke pa so verjetno še više. Vse to v kontekstu političnih institucionalnih težav, erodiranja pravic. In ni imamo kakršnih koli tendenc, da bi se te razmere izboljšale. Ljudje bežijo zaradi pomankanja socialnih storitev, hrane, še prav posebno za otroke in nosečnice, vode in zaščiteni. Potem pa še kršite človekovih pravic, kot je to bilo poročano v Združenih narodih, mi še Bašle je tem poročala, zelo res niso in tega ne smemo ignorirati. Venezuela, kot veste, je članica Sveta za človekove pravice in mora spoštovati najviše standarde za zaščito in promocijo človekovih pravic. Sodelovati mora s posebnimi postopki in mehanizmi, ki jih je svet dal na razpolago. To vključuje to, da Združenim narodom dovoli operacije v Venezueli z njihovim uradom in jih ne uvira. Kar se tega tiče, kar se tiče dostopa Združenih narodov, ki ni bil optimalen, pa so edini mednarodni organ, ki so v Venezueli in so jim dovolili določen dostop, še prav posebno do vojaških zaporov. Če se gledamo politične razmere, pa lahko vidimo tudi poslabšanje v zadnjih nekaj mesecih. Vsi poznate incidente 5. januarja in poskus režima, da prevzame nadzor nad eh, parlamentom, ustrahovanje poslancev se je v zadnjih tednih drastično povečalo, tudi z instrumentalizacijo kolektivosa. Predsednik Guaido je še na prostosti. Predvsej njegovih sodelavcev in celo sorodnikov pa je že bilo priprtih in ustrahovanih. V tem trenutku se moramo izogniti nepovratnim ukrepom, ki bi še naprej zmanjševali možnost za izpogajano rešitev. Kljub polarizaciji in kompleksnosti zadev moramo delovati usklajeno na mednarodni ravni in izkoristiti možno manjšo priložnost pred parlamentarnimi volitvami, ki bi se naj zgodile letos. Doseči moramo vseobsegajoč sporozum za verodostojnost teh volitev začenši z imenovanjem tudi ustreznega komisarja za volitve. Vsi se morajo dogovoriti o reformi volilnega zakonika in to je še vedno možno. In EU spodbuja tako venezuelce kot tudi s tem, da bi mednarodna skupnost pritisnila na njih. Želimo si bolj doslednega mednarodnega pristopa strani EU, tako da bi imeli usklejeno pot do volitev. Tudi posebni poslanec Iglesias je v regiji, zato da bi se pogovorili o možni diplomatski poti naprej z regionalnimi akterji. Gospod Iglesias bo tudi odšel v Karakas v naslednjih mesecih kot del teh prizadevanj. ponavljamo, rešitev je lahko samo venezuelska, ampak dramatičnost krize in posledice zahtevajo od, od eh, mednarodne skupnosti, da sodeluje in da podpira mirno vrnitev k demokraciji in ustavnemu redu. Ni potrebno dodajati, da je naša največja prednost enotnost. Če nam bo spodletelo in bo režim enostransko imenoval volilno osebje, bo ne samo izgubil legitimnost, ampak bo odmaknil Venezuele od možnosti spogajanja rešitve. Skrbi nas, da je tudi opozicija razdeljena pred volitvami. EU bo še naprej uporabljala ukrepe pritiska za odziv na razvoje na terenu tudi če pogajanja ne bodo prinesla rezultatov ali če ne bodo potekala v dobrem duhu. Kot veste, bodo naši okrepi ciljni, ne bodo ciljali na prebivalstvo in bodo lahko pravljeni, če bo napredek. Kar se tiče pomoči, pomoči je zavezana pomoči Venezueli humanitarno in tudi pri migracijski krizi. Od 2018 smo dali že več kot 170 milijonov evrov, tako znotraj Venezuele, kot tudi regiji. Če je sedaj kriza ena najpomembnejših točk na dnevnem redu za države v regiji, pa je bilo v Evropi krizi namenjeno zelo malo pozornosti. Prizadevanje za pomoč poteka, ampak je premalo sredstev. Potrebe za 2020 bi bile 1,3 milijarde dolarjev in zaenkrat nimamo še nič sredstev. Razmere v državi pa so proizvedle največje razselevanje prebivalstva v Amerikah. To je primerljivo z razmerami v Siriji. Venezuelski migranti in begunci v drugih latinskoameriških državah se je povečala z 123 tisoč 2015 na 4 milijone decembra 2019. Humanitarne organizacije težko delujejo v Venezueli iz administrativnih in logističnih razlogov, še prav posebno za mednarodne nevladne organizacije in nacionalne akterje. Čeprav smo videli prek mednarodne skupine za stike, da delujemo na humanitarnem stebru in smo videli nekatere izboljšave pri dostopu. Vse danes na konferenci oktobra v Bruslu je prepoznala slabšajoče se razmere in priznali smo tudi prizadevanja nekaterih gostovčih držav in procesa iz kita. Potrebujemo pa veliko več sredstev in na donatorski konferenciji. Prvi polici 2020 bi naj zagotovili ta sredstva. Službe trenutno pripravljajo z agencijami, ZN in državami članicami ta dogodek. Časovni razpored in kje bo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bomo imeli izmenjavo mnen in sicer do pol petih oziroma do petnajst do šestih imamo dobre pol ure. Zaenkrat ima Mihaela Galerja, gospoda Mona, gospoda uh, eh, Sasaljerosa. Pes and Haman. Any else? Želi še kdo besedo? Wallace. Uh, Fotiga, Sanchez Amor. Okay. Well, when we'll go along the group lines first. Dobro. Bomo začeli z Mihajlom Galerjem za ELS. Hvala lepa za uh, te novice, ki so res uh, žalostne. Ta režim je res uh, zelo okruten. Uh, 5 milijonov ljudi je že zapustilo državo in tisti, ki so ostali, živijo v grozni situaciji. Videli smo, kako lahko podpremo rešitev, ki je uh, blizu ljudem. Mislim, da je pomembno, da se uporabljajo, uresničujejo ukrepi, ki smo jih eh, sprejeli. Uh, In zaenkrat bi želel, da vsi to spoštujejo. Moje vprašanje je naslednje. Ali se zavedate dejstva, da gospa uh, Delsi Eloina uh, Rodriguez um, eh, Gomes uh, je menda uh, prenočila uh, eno noč v Madridu, uh, Eh, in eh, v tem času se je sestala z španskim ministrom za promet. Nisem tega preverjal, ampak eh, menda so tudi iz letala odložili njene kočke. Ali se tega zavedate, ali je to del ukrepov, ki smo jih sprejeli. Upam, da naša enotnost ne bo prizadeta zaradi takšnih eh, enostranskih dejavnosti. Lahko to komentirate, prosim. Imamo tudi delovno skupino v svetu, ki eh, se um, redno srečuje, to, so, to je releks sankcije, uh, ki preverja, uh, če so ti ukrepi, ki smo jih sprejeli za posamezne države, tudi spoštovani. To tu gre za Ukrajino, za Venezuelo. In eh, zanima me, kaj lahko mi naredimo, da se izognemo takšnim eh, situacijam, ki pošiljajo napačne signale gospodu Maduru. Španija je verjetno zadnja država, ki bi morala temu režimu pošiljati kakršnekoli napačne signale. Preostanek EU. Eh, e uh, ima morda manj interesa kot Španija za to. Dobro, sedaj pa dajem besedo eh, gospodu Javiju Lopesu. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil eh, naši gosti za eh, predstavitev dejstev na terenu, ki so res tragični in eh, Evropska unija eh, je sedaj tudi eh, v politični situaciji, ki je zapletena. Venezuela se nahaja v grozni humanitarni situaciji in v regiji, ki, kjer je itak že celo vrsto težav. Tam im obkrožena je z drugimi državami, ki imajo težave. In poleg težav, ki jih sosedne države Venezuele že imajo, eh, recimo Kolumbija in Ekvador, Peru, eh, je sedaj njihova situacija še otežkočena zaradi vseh milijonov venezuelcev, ki so se eh, k njim zatekli. Na splošno bom povedal nekaj o Venezueli, o današnji razpravi. Dejstvo je, da redno razpravljamo in to strastno razpravljamo o Venezueli. Situacija je resnično zelo resna, nobenega dvoma ni. Imeli smo 14 uh, razprav, 10 rezolucij uh, o Venezueli v tem parlamentu. Gotovo je pomembno, da o tem razpravljamo, ampak uh, kot poslanec v tej hiši se lahko sprašuje, ali bo vse to pomagalo eh, situaciji v Venezueli, ali bo to na notranji ravni v Venezueli eh, zlorabljeno. Ali to pomaga Venezueli? Se sprašujem, resnično se sprašujem in dvomim. Dobro je, da razpravljamo, da se soočimo, da sprejmemo uh, stališče, ampak če se to na to uporablja kot neko politično orožje, naj si bo tu ali, ali uh, v Venezueli ali v tretjih državah, uh, potem um, se sprašujem, če je to koristno. Na to v Evropski uniji eh, smo v svetu sprejeli splošno skupno stališče in to morajo spoštovati vse eh, države eh, članice. In to so potrdili mnogi, tako svet kot komisija. In vsi moramo spoštovati uh, te ukrepe. Ampak ali je to koristno ali ne? Uh, Če si pogledamo sedaj eh, humanitarno situacijo, ta konferenca donatorjev, ki se organizira, se mi zdi zelo pomembna. Eh, treba je eh, rešiti humanitarno situacijo. Na to pa imamo še političen izhod iz te krize. Praktično vse države članice Eh, si prizadevajo eh, za to, eh, ampak to ni pri, tu ni prišlo do rezultatov, kar bi pomenilo volitve in rezultat teh volitev. Hvala. Renew in ID in zeleni ne želijo besede, zato dajemo besedo gospe Futigi za EKR. Dobro, danes zjutraj, gospa Fojtiga, ste uh, ustrajali, da, gos, da koordinator dobi besedo uh, prvi, uh, sedaj pa uh, trdite nasprotno. Ja, ampak uh, politična skupina je tista, ki se odloči, kdo bo govoril in sedaj bo govoril moj kolega. Ja, ampak to ni dosledno. Hvala lepa, zelo ste eh, prijazni, ampak eh, tokrat smo se odločili za ta vrstni red. Hvala lepa, predsednik. Slišimo o eh, situaciji, ki je grozljiva v Venezueli po 20 letih socializma z vsemi posledicami, Eh, se situacija slabša iz dneva v dan in tudi Kuba je zelo upletena. In to je verjetno eh, režim, ki je najbolj okruten na tej zemlji. To je režim, ki ubija največje število vlastnega prebivalstva, ki jih potiska izven meja svoje države, več kot Sirija. in eh, tam najdemo ogromno eh, število umorov, več kot 30 eh, tisoč letno. Nasilje, ki vlada v Venezueli, je neverjetno. In zato je odgovoren ta zločinski režim predsednika Matura. In uh, Žal eh, ga nismo dovolj izolirali in nismo se dovolj eh, odzvali na to. In tako je lahko nadaljeval z vsemi provokacijami in z vsem, um, z vsem kar počne. In tu uh, gre za vlado, ki je uh, popolnoma v Španiji, ki je popolnoma podvržena uh, Maduru, kajti um, Venezuela je uh, bila tu uh, zelo upletena v te volitve. Stališče Evropske unije pa je tako uh, razdrobljeno, da uh, gospod eh, Sanchez, eh, eh, da je omogočil svojemu ministru za promet, da se je um, skrivoma sestav z eh, gospo eh, Rodriguez Gomez, ki je zločinka, ki je obtožena kršenja eh, človekovih pravic, trgovine z drogami in tako dalje. In španska vlada je dopustila, da je prišlo do tega skrivnega srečanja. To pomeni, da je sedanja španska vlada zelo povezana s to diktaturo v Venezueli. In socialistična stranka uh, je zelo povezana in to na uh, zelo neprimeren način uh, tako z, uh, z Venezuelo, z njenim režimom. In to pomeni, da imamo v Evropski uniji vlado, ki je talka Venezuele. In to je grozna situacija za. Uh, Eh, Evropsko unijo in to je pač eh, diagnoza, ki je resna. Hvala. Hvala, gospod Voles. Hvala, predsednik. In hvala za vašo predstavitev, gospa predstavili se, ste zelo žalostno situacijo eh, v Venezueli in eh, tam je eh, situacija že kar nekaj časa zelo problematična. Lani sem tam preživel en teden in za mnoge je življenje zelo težko. V, svojih, v svojem govoru ste rekli, da rešitev lahko pride samo. Um, iz um, Venezuele, istočasno pa menite, da mora mednarodna uh, skupnost pomagati pri tem. Ampak uh, mislim, da Evropska skupnost ni bila zelo uh, uh, koristna. In uh, velika napaka je bila, da smo prepoznali Guaida pod pritiskom američanov za, kot predsednika države. Uh, On je bil imenovan eh, predsednik eh, On je bil pred, imenovan predsednik parlamenta za eno leto, nikoli pa ni bil izvoljen predsednik in zato je bila to kršitev uh, mednarodnega prava, da je bil prepoznan kot predsednik uh, Venezuele. Morda sem to preslišal v vaših uvodnih uh, besedah, ampak nisem slišal besede sankcije. Uh, Morda sem preslišal, ampak glede na probleme, eh, trenutne probleme v Venezueli, eh, ni težko, eh, si ni težko predstavljati, kdo igra največjo vlogo pri situaciji v Venezueli. In to so ameriške sankcije. Odkar je eh, Čavez prišel na oblast januarja 1999, so si ZDA vse čas prizadevali za to, da bi eh, to vlado eh, uničile. In ZDA so zelo učinkovito delale na področju spodkopavanja vlade, ampak to je prizadelo ljudi, to ni prizadelo samo vlade. Ali menite, da ni naloga Evrope, da dela za to, da se odpravijo te sankcije? Ali se vam ne zdi, da bi morali delati z venezuelsko vlado za to, da bi rešili to zelo zapleteno situacijo? Kaj ti uh, eh, noben dosedanji okrep ni bil učinkovit in uh, organizacije za človekove pravice uh, Eh, na mednarodni ravni vse čas ponavljajo, da eh, človekove pravice v tej situaciji niso bile spoštovane. Hvala lepa. Bomo nadaljevali z drugim eh, krogom, gospa Sovko za ELS. Predlagam, da se omejimo na dve do tri minute največ. Hvala, predsednik. Pred nekaj leti smo dali venezuelski opoziciji Sakarovo uh, nagrado. Sedaj pa uh, slišimo poročila, da uh, to ni bilo spoštovano, da uh, je ta opozicija v zelo težki uh, situaciji v Venezueli, dnevno prihaja do uh, kršene človekovih pravic. Uh, uvedli ste sankcije. Uh, proti vladi in zanima me, kakšne ukrepe je sprejela eh, SZD proti eh, vladi, ki ni spoštovala teh sankcij. Če to drži, da je predsednik eh, Sanchez tu sprejel Eh, neko osebo, ki eh, je imela prepoved vstopa v EU in da jo je sprejel eh, na letališču Barahas, če je prišlo do kršenja sankcij, kakšni so ukrepi, ki jih vi lahko sprejmete in s tem date državi vedeti, da je kršila sankcije. Hvala lepa, gospod Sančez. Gospod Sančez, opravičujem. Eh, hvala lepa, predsednik, hvala za informacije. To eh, niso nove informacije, situacijo poznamo, eh, sliši se brezizhodna. In ta, ta nov volilni odbor bi lahko omogočil nek volilni proces, ki bi bil korekten. Ampak ampak glede uh, Venezuele uh, vidimo, da uh, imamo um, uh, situacijo, ki uh, je že itak dovolj težka in mislim, da ni uh, potrebno, da oziroma. Vidimo tudi, da se ta domača situacija iz Venezuele prenaša. Uh, uh, v eh, druge eh, države, naprimer v Španijo, kot je španski kolega to tudi eh, predočil. Glede režima sankcije, gospod Borel to že opisal. Če ima katerakoli država dvome v zvezi z temi sankcijami, potem je njen nacionalni parlament tisti, ki. Um, Eh, se o tem, eh, se o tem izrazi. Ampak tu eh, se Venezuelo pogosto samo uporablja za notranje politične boje. In to, kar je gospod Ter povedal v zvezi z um, vlogo Madura v uh, svetu ministrov moje države uh, in uh, vse, kar, se, uh, kar govori uh, kolega o socialističnih vplivih uh, v tretjih državah, um, uh, to uh, je seveda izmišljeno to samo nekaterim omogoča kritiko španske vlade in Španija je vedno naredila to, kar je, eh, kar je vedno delala v odnosu do Venezuele in sicer, da se je poskušala izogniti diplomatski krizi in zato je pač eh, to gospo Rodriguez tudi eh, sprejela, ko je bila v tranzitu predsednik Maduro eh, in njegov predhodnik eh, sta privedla državo, ki je bil eh, potencialni raj na zemlji v to situacijo. Venezuela je, ima zelo Mm, prijetno podnebje, um, veliko naravnih verov, um, izobraženo prebivalstvo in kljub vsemu temu sta, uh, je ta režim privedel uh, Venezuelo uh, do sedanje situacije. In ko govorimo o mednarodnem pravu, lahko povem, da uh, si postavljamo mnoga vprašanja v zvezi z um, svobodnimi volitvami v tej državi. Uh, venezuelski uh, parlamentarni opoziciji smo uh, podelili Saharovo nagrado in zato moramo pokazati solidarnost z našimi kolegi, ki uh, zastopajo venezuelsko družbo, uh, ki so dnevno ustrahovani, dnevno uh, in tudi uh, gospod Gajdo, kot je gospa veljeposlanica povedala, tu je več kot očitno, da so preganjani njegovi najbližji družinski člani. Rada bi postavila vprašanje v zvezi z tem pritiskom ali upoštevate ta pritisk eh, režima eh, gospoda Madura. Zanima me, eh, kakšen, kakšna je raven podpore Juanu Gajdu sedaj. In zanima me, kakšna je prisotnost zunanjih akterjev v Venezueli. Vemo, da so bili Rusi tam prisotni. Zanima me, če je njihova prisotnost še vidna. Dobro. Sedaj imamo še preostale govorce, gospod Milan Mon. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa eh, tudi zastopnici ESZD-ja za eh, informacije o situaciji v Venezueli. Eh, situacija, humanitarna situacija je res zelo težka in izhaja iz pač dejavnosti te vlade, korupcije in tako dalje. Eh, ni razloga, da iščemo zunanje razloge za to. Imam nekaj pomislekov in sicer mislim, da moramo biti zelo previdni eh, glede kakršnega koli dialoga z eh, Madurom. Kajti doslej so vsi ti dialogi služili samo temu, da je Maduro pridobil na času in tudi vsi eh, poskusi eh, medijacije, eh, naj si bo strani Dominikanske republike ali drugih, vedno se je izkazalo, da se v končni fazi ni spoštovalo osnovnih poblestil, naprimer nacionalnega parlamenta. Na to, kar se tiče sankcij, za posamezne osebe. Slišal sem, da smo v ponedeljek govorili o Venezueli in to je bilo verjetno na dnevnem redu. In vse te zadeve, ki so povezane z Venezuelo, med temi zadevami vidimo tudi, da se pojavlja vsega, tranzit gospe Rodriguez Gomez eh, preko Španije. Konkretno eh, imamo eh, skupino Relex, ki spremlja zunanje odnose in spoštovanje sankcij. In oni bi morali eh, zahtevati informacije eh, španske vlade v zvezi s to domnevno kršitvijo eh, režima sankcij. In Relex bi moral pridobiti vse informacije v zvezi z ehm, domnevno kršitvijo tega režima mednarodnih sankcij. Skupina Relex je ali je skupina Releksa eh, zahtevala informacije od Španije ali namerava to zahtevati. In uh, mislim, da je hrvaško predsedstvo uh, sedaj od, odgovorno za skupino Relek. Zanima me, kaj se bo zgodilo uh, v tem uh, primeru. Vem, da smo uh, že slišali gospoda uh, Borela, ki pravi, da se to komisije ne tiče, ampak to se tiče uh, sveta. Gospod eh, Galer je že govoril o drugih eh, stvarih, ki sem jih želel omeniti, ampak mene zanima zlasti, kaj se je zgodilo s tem tranzitom, gospod Rodriguez Gomez, in eh, če so bili sprejeti kakršnikoli ukrepi. Hvala lepa, predsednik. Pred nekaj dnevi je. Um, podpredsednica eh, španske vlade v izjavi eh, povedala, da Venezuela nikogar ne zanima. Mi imamo malce drugačno mnenje. Menimo, da Venezuela mora ostati eh, prioriteta in zlasti nas zanima venezuelska demokracija in eh, zanima nas tudi zaradi te grozovite hm, humanitarne krize, eh, eh, ki, v kateri živi država. Sankcije, ki jih je treba umakniti, so sankcije, ki jih predstavlja avtokratski režim, ki jih predstavlja avtokratski režim, ki eh, združuje represijo, eh, gospodarski, eh, gospodarski neuspeh in pa korupcijo. Zavedamo se, da je v Španiji prišlo do kršitve sankcij proti podpredsednici Venezuele, gospe Rodriguez Gomez in zato je odgovorna španska vlada. Če tudi se bo to poskušalo predstaviti kot neka, eh, nek strankarski boj, to ni to. Eh, včeraj je eh, sodnica v Madridu zahtevala, da se ji preda video posnetke. Um, iz letališča eh, Barajas eh, in da se tudi eh, preda vse eventualne kazalnike, da je prišlo do kriminalne dejavnosti. In ko smo soočeni s to situacijo, ki se slabša iz dneva v dan, je neodpustljivo to, da Evropska unija ne uporablja eh, mehanizma, kot je eh, Relex, eh, da Evropska unija z Relexom ne poskuša pridobiti informacij. Ta, to skupno stališče zahteva tudi to, da se prepozna, da je Juan Guaido um, predsednik, začasni predsednik eh, in eh, španska vlada eh, trenutno ni uspela pri tem testu spoštovanja sankcij. Hvala lepa. Potem, ko smo slišali to poročilo, sem prepričan, da ni razloga, da uh, pojasnjujemo, zakaj je Venezuela pomembna za Evropsko unijo in za ta parlament. Nekaterim poslancem bi morali morda pojasniti, zakaj je Juan Guaido predsednik eh, parlamenta, eh, ki je edini legitimni parlament. Eh, bil je izvoljen in potem ponovno izvoljen, potem, ko eh, je režim Madura poskušal zapreti parlament. Ampak eh, tisti, ki jih skrbijo sankcije in da to ne prizadene režima, temveč ljudi, naj vas spomnim na to, da je bil um, v uh, času uh, Čavesa in da je bila proizvodnja uh, nafte 4 uh, milijone um, sočkov na dan, sedaj pa je uh, 700 tisoč uh, sočkov uh, na dan. In prav tako. Uh, imamo tudi celo vrsto drugih kazalnikov, ki kažejo na to, da moramo biti previdni. Ne smemo eh, ponovno začeti eh, dialoga, eh, ki omogoča režimu, da si pridobi na času in to, je, to prizadane venezuelsko prebivalstvo ti dialogi ne bodo privedli do nobenega rezultata, samo sankcije bodo privedle do rezultata, kajti to, kar eh, danes eh, živimo, je to, da ena vlada ni spoštovala teh sankcij. Te sankcije morajo biti spoštovane, to moramo nadzorovati in moramo doseči, da se bo gospod Maduro končno odpovedal oblasti. Hvala, kolega Mato. Hvala, predsednik. Ko govorimo o Venezueli, razmišljam, pomislim na kanarske otoke, kajti od tam prihajam, kajti številni kanarci so šli v Venezuelo in so se nekateri tudi vrnili. Pravite, da smo sedaj v ključnem trenutku že nekaj časa, smo v Venezueli v ključnem trenutku. Že predolgo traja to, da venezuelci trpijo in to preveč. Torej, podpredsednica eh, Rodriguez Gomez ne bi smela vstopiti v šengensko območje, vendar je vstopila v Španijo, v zračni prostor, na letališče. Stopila je eh, z letala, se, se, se, se sestala z ministrom španske vlade. No, mi iz Evropskega parlamenta smo prišli na venezuelsko letališče, pa so nas tako izgnali. No, vidite, to je paradoks. Leopoldo Lopes je to zelo dobro povedal. Torej, mi smo odbor, vendar jasno je, da. Eh, ni mogoče vzpostaviti pravih demokratičnih eh, volitev v Venezueli, kajti nelegitimna vlada tega ne bo dovolila. Eh, vendar parlament ima svoje obveznosti do Venezuele. In to je to, da moramo razčistiti, kaj se je zgodilo. In Maduro govori o skrivnosti in dejansko je zaveza to, da je treba se držati resoluciji. Ne moramo videti, kaj se je zgodilo s temi 40 kočki. In Borel ni povedal vsega. Eh, pač Borel je po eni strani podpredsednik, po drugi strani visoki predstavnik. In potem pravi, da komisija nima obveznosti, vendar zelo jasno so, sliša, so to rekli drugi da obstaja možnost komisije, ko to pogosto počne in zahteva od držav članic, da se držijo resoluciji. In to je tudi namen Evropske unije, da se izpolnjuje resolucije. In Evropska unija se mora tega držati, to je tudi pomembno za vredostojnost našega parlamenta. Hvala. Paolo Rangel, Paolo Rangel, izvolite. Hvala. Uh, hvala. Že številni kolegi so izpostavili humanitarno vprašanje, ki je zelo pomembno. Imam kratko in jedrnato vprašanje. Ta teden je venezuelska vlada prekinila eh, let oziroma odpovedala eh, let portugalske družbe TAP v Karakas. Zakaj? Zato, ker to letalo ne bi zagotavljalo varnosti potnikov, ker ne bi bila na, na letalu razstreljiva, ki naj bi jih naročil uh, Gajdo preko svojega posrednika, ki je bil v Evropi in na to v Ameriki in se na to vrača v Venezuelo. In In eh, neverjetno je, da se, zna, da se visok eh, predstavnik ni odzval na to. Torej, družba, ki redno upravlja svoje lete, ne sme pristati v Venezueli in visoki predstavnik Evropske unije ne reče nič. To je nerazumljivo. In tudi ne razumem, kako lahko, kako Portugalska vlada ni zahtevala solidarnosti Evropske unije. To pomeni hude posledice. Največja skupnost tujce v Venezueli so Portugalci, tudi Portugalci druge generacije. In uh, Portugalci trpijo posledice v Venezueli, kaj ti Venezuela meni, da je Portugalska del zrote proti Maduro in potem so Portugalci avtomatsko sovražniki režima in zato je nerazumljivo, da visoki predstavnik se ni jasno izrekel glede tega. To je tema, ki zadeva vse evropejce in še zlasti Portugalce v tem hipu. Oni trpijo skupaj z venezuelci potem imamo tudi italijansko skupnost, špansko skupnost, ki živita tam dolje. Vse te skupnosti živijo, tr trpijo v Venezueli. In naš zadnji govornik je Antonio Tejanik, predsednik uh, eh, konferenci predsednikov odborov. Hvala, hvala. Ta parlament je kot prva institucija priznala Hovana Gadoja kot umestnega predsednika Venezuele. Mi smo se vedno zauzemali za demokracijo. Podelili smo nagrado Saharova venezuelski opoziciji, vendar. Uh, komisija se ni odločila za tako korajžen korak. Tudi visoki predstavnik ne. Torej, moramo imeti sankcije zopr tiste, ki uh, trpinčijo venezuelce. Kaj je edini način, da uh, se poda to sporočilo, da je treba stvari spremeniti in iti na volitve. In še ena stvar, ki me res skrbi, glede uporabe evra v Venezueli. Centralna banka prodaja uh, venezuelsko uh, zlato, morda tudi z uh, Eh, z, z sodelovanjem turških magnatov in zato se potem ta denar uporabi, kdo ve zakaj. 28. oktober sem visokega predstavnika prosil za podatke glede tega. In čakam odgovor že od novembra, decembra, januarja, februarja, že štiri mesece čakam, pa nisem dobil nobenega odgovora. Torej imamo konkreten problem. Ne morem reči, tega ne vemo, tega ne vidimo. In tudi, ko gre za uh, pogovarjamo z visokim predstavnikom. Pač medinstitucionalni sporazum določa, da je treba odgovoriti na vprašanja parlamenta. Moramo vedeti, kaj počne Venezuela z denarjem, uh, ki ga dobi Venezuela od prodaje zlata. Kaj počnejo s tem denarjem prijatelji od Madura? Hvala hvala. Nihče več ne želi besede, no to je bila zelo široka razprava. Prosim, da odgovorite na čim več vprašanj. Sestanek moramo končati najkasneje 5 do 6, torej imate 15 minut, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Bi odgovorila na vse vprašanja, sem se jih zabeležila zabeležila sem se številne pripombe glede eh, obiska Delsi Rodriguez v Španiji, glede eh, domnevne kršitve sankcij. No, mislim, da bom dala uh, tak uh, odgovor, kot ste ga slišali na plenarnem zasedanju. Torej, preverjanje resektivnih ukrepov je pristojnost držav članic. potem vprašanje glede Releksa, glede skupine Releks. Ko gre za prepoved potovanj, se, ta, se te zdaj v obliki sklepov sveta, vendar za razliko od drugih receptivnih ukrepov. Eh, eh, sklep sveta ni vključen v uredbo sveta, eh, ki bi vplivov na posameznike. Torej, če nimamo uredbe sveta, potem eh, Evropska komisija ne more sprožiti postopka kršitve. Torej, tako vam lahko odgovorim. Torej, pač mi imamo restriktivne ukrepe in Delesi Rodriguez je predmet takšnih ukrepov, vendar izvajanje teh ukrepov je izključno na ravni države članice. S tem sem odgovorila na veliko vprašanj glede tega. Potem smo imeli vprašanje, eh, poslanec Volas je to vprašal, da omenjala sem že sankcije. Dve pomembni zadevi sta to, da sankcije, ki jih nalaga EU, so strogo posamične sankcije. Imamo 25 članov režima, ki so tesno povezani z kršitvami človekovih pravic. In te sankcije nikakor ne vplivajo na venezuelsko ljudstvo. Torej, tu To, to, to je drugače kot pri ZDA. Mi menimo, da pritisk ni edini način doseganja ciljev, to je pač eden od urodi. Bi pa povedala, da če si ogledate eh, dokazane ekonomske študije, vidite, da, da so razmere v Venezueli slabe, torej gospodarske razmere so bile slabe že pred sankcijami, ameriške sankcije na podjetja in na sodelovanje z Venezuelo bo gotovo vplivalo na položaj in še poslabšalo uh, razmere za ljudstvo. Eh, vendar te slabe razmere so obstajale že pred uvedbo sankcij. Potem glede podpore Juanu Gajdoju. To je zanimivo vprašanje, Pod... ki smo jo dobili, se razlikuje med sabo. Juan Gajdo je pred enim letom užival podporo 60 odstotkov, torej imel res veliko podporo. No, ker pa ni mogel realizirati svojih ciljev, svojih obljub v ljudstvu, ki se spopada z vsakodnevnimi težavami, pa je sedaj njegova podpora upadla bistveno. Številke pa so različne. Slišala sem od 20 do 40 odstotkov, takšna naj bi bila sedaj podpora da to je seveda daleč od podpore, ki jo živijo pred enim letom. Prišlo je do upada podpore opoziciji, ker niso mogli spolniti svojih obljub. To je pač realnost. Kar zadeva nazočnost zunanjih akterjev, vemo, kdo so, kot ste dejali, vemo, da Rusija in znani ministr Lavrov je nedavno obiskal v Venezuelo. Vemo, da so bolj vključeni v to in da poslujejo v Venezueli. Rostneft, oziroma ameriške sankcije zoper Rostneft so del te slike. Naš pristop je, torej, veliko deležnikov je zainteresiranih eh, za Venezuelo politično in ekonomsko gledano. In to je lahko tudi del težave, če pač nismo koherentni. Mi si prizadevamo k temu, da spodbujamo mednarodno skupnost, da če že nima skupnega pristopa, da ima vsaj dosledno, koherentno sporočilo glede tega, da potrebujemo uh, eh, pogajanje glede tega, kako naprej. In še za konec, na kratko, seveda se zavedamo, Tega, kar se je zgodilo uh, eh, z TAPom, da pač TAP 90 dni ne sme leteti v Venezuelo to je politična instrum, instru, instrumentalizacija tapa. Odločitev je bila sprejeta brez skrbnega pregleda in pred izidom notranje preiskave pri tapu. Torej, ta prekinitev letenja gotovo ni spremljiva. Potem kolega Tani je spraševal glede gospod Tojan je spraševal glede svojega dopisa, kaj ti veliko govoric slišimo glede zlata, glede krvavega zlata. Juan Gajdo je tudi to omenil veliko krat, ko je bil na turneji po Evropi. Realnost pa je, da zelo težko pridobimo dokaze in Izvozne številke v Venezueli tudi ne potrjuje nič takega. Torej, nimamo podatkov in če ni podatkov, je zelo težko priti do sklepov in težko potem te govorice spremenimo v dokaze. Delamo na tem, torej pripravljamo odgovor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Okay. Dobro, kolegi torej nismo dobili eh, odgovor na svoje vprašanje. Gospod Mati, imaš še dodatno vprašanje. Kaj pa glede te prtljage ministrice? Kaj je bilo v teh eh, kovčkih? Nimate dokazov? Ne, nimamo nobenih dokazov, nič ne vemo o tem. Imamo še devet minut, lahko Dam besedo gospodu Mati, gospodu Miljano Mono, še komu, gospod Rančel. Ne bom govoril o kočkih, temveč rekli ste, da nadzor nad, eh, restrik, nad, nad eh, restrikcijami je v pristojnosti držav članic. Vendar, če država članic tega ne izpolnjuje, kaj se potem zgodi, ali institucije ne morejo potem storiti ničesar v takšnem primeru, ko se sankcije ne upoštevajo oziroma se ne nadzorujejo strani držav članic. Hvala, gospod Mato, gospod Milan Mon. Če sem prav razumel, delovna skupina mm, Relex. Mm, nima pristojnosti. Gospod Borel je dobesedno na plenarnem zasedanju pred enim tednom uh, ni govoril o Relexu, vendar je dobesedno rekel, da SZD je v neposrednem stiku z državami članicami, kadar je pristojna glede domnevnih kršitev, zato da se zagotovi, da se te sankcije homogeno izvajajo v vseh državah članicah. Torej, gospod Borel je domnevo, da SSD ima neke vrste pristojnost vsaj za nadzor, za to, da videlstvo izvaja. Potem pa pravite, da skupina Relex nima pristojnosti. Kaj pa SSD, kaj ti? Borel je prejšnji teden povedal točno to, kar sem sedaj prebral. Torej, in, in, vendarle bi moral SSD imeti vlogo nadzora. Ko je Borel govoril o tem, ni omenil razlike med sklepi in uredbami. Torej, res sem presenečen, uh, ko sem to slišal. Če pride do izjemne kršitve sankcije ali potem ne morete storiti nič, SSD ne more nič narediti, če komisija ne stori nič, ker to ni njena pristojnost. Hvala. Pavlo Ranžel, izvolite. Hvala lepa opravičil bi se, ker sem moral iti ven za, za nekaj minut na odbor AFKO, zato da sem tam povedal še enkrat to, kar sem povedal tu, zato in moral sem se tudi opravičiti, ker me prej ni bilo tam, da bi povedal isto. Torej, vi ste povdarjali, da je takšno postopanje nedopustno. Zanima me. ali ne bi smeli tega javno povedati, ali ne bi eh, morali imeti izjavo Evropske komisije oziroma visokega predstavnika, kajti on je pristojen za to, pa ne bi moral on obtožiti eh, delovanje Madurovega režima glede tega. Eno je, da nas potolažite, To je seveda dobro, vendar to je uh, javno ukrepanje Madurovega režima in zato bi morali imeti tudi uradno stališče Evropske unije glede tega. Še kdo? Ne? Še enkrat izvolite. No, še zadnjič vam dam besedo. Hvala, predsedujoči. Bom odgovorila na obe vprašanji um, gospoda Mata in Milana. Visok predstavnik nima pristojnosti za preiskave glede kršitev EU sankcij. On je odgovoren za to, da zagotavlja doslednost skupne obrambne in varnostne politike in v tem kontekstu lahko izpostavi pomisleke državam članicam ali svetu. to je potem tudi uh, uh, skladno s tem, kar je povedal na plenarnem zasedanju. Kar se deva TAP, no, to smo si zabeležili, da visok predstavnik se mora odločiti glede izjave in mu bomo posredovali to, kar ste dejali. Hvala. Then we can conclude s tem lahko zaključimo to točko dnevnega reda. In to je tudi zaključek današnje seje. Jutri nadaljujemo ob devetih. In Vitalij Bržikovski bo uh, predsedoval seji. Prosil bi kolege, ki potujejo prihodnji teden v Turčijo, da tu ostanejo, ker bomo kar sedaj začeli. Mm, s pripravljalnim sestankom za eh, našo delegacijo.